sistemu vodilnih kandidatov, špicen kandidatov, ni uspelo. Gospod Weber sedi tukaj, spredaj pa ne bi smel sedeti tukaj. To je majhen korak za vas, ampak velik skok naprej za Evropski parlament. Tukaj ste sedaj. Nekako ste se zauzemali za nek drug sistem in sedaj moramo reči, da je veliko sanj že bilo uničenih, veliko je bilo obljub tej in oni strani, vse te različne obljube so zelo raznolike. Zakaj pa gre pri vsem tem? Se bodo te obljube dejansko tudi izvedle? In potem tudi, kar se Donta tiče, imamo precej težav, predvsem za nas, za našo skupino. Ampak ali nimate tudi vi težave s svojo držo, saj ste politično odgovorni za vse to? Dolgo časa sem delal na komisiji. Če se bo to dogajalo tudi na komisiji in boste to učitali, ali vam bo uspelo voditi tako pomembno, delovati na tako pomembni funkciji? Kjer kolege je? Gospod Vilomsen, minuta. Avstemning, te er klimavel. Hvala lepa. Danes glasujemo o podnebju. Smo sredi akutne podnebne krize. In vprašanje je, ali si želimo politike blažitve podnebnih sprememb. Slišali smo odgovore gospe von der Leyen danes. Odgovor je bil jasen ne. Jasen ne. 50 odstotkov zniževanja emisij CO2 do 2030 ni dovolj, da bi se izognili podnebni katastrofi. 55 odstotkov tudi ni dovolj. Ukrepati moramo sedaj. Zato bom glasoval proti kandidatki, pozivam pa vas vse, ki ste govorili o blažitvi podnebnih sprememb, da storite tako. Ukrepati je potrebno sedaj. Če boste ga zvali proti, potem boste ukrepali. Čas je, da našim besedam sledijo dejanja. Glasujte za podnebje, glasujte izogibu podnebne katastrofe in glasujte proti gospe von der Leyen danes večer. Gospod Simčič, za eno minuto in pol. Gospa von der Leyen, rad bi vas samo vprašal eno stvar. Ali bo Evropska unija, v kateri so taki odnosi, preživela naslednjo gospodarsko krizo? Vi predstavljate vse tisto, kar je narobe v tej Evropi, predstavljate centralizacijo, primankljaj demokracije, predstavljate evropsko hegemonijo centra nad obrobjem. Govorimo o centralizaciji. Pred nekaj dnevi je Italija dobila sedmega predsednika Evropskega parlamenta. Čestitam gospodu Sasolju, sedmega predsednika Evropskega parlamenta. Nemčija in Francija sta jih imela že šest, popravite me, če se motim, tudi druge države. Petnajst držav z obrobja, vključno s Hrvaško, pa je imelo nič predsednikov. Podobno velja za svet in komisijo. Kdaj bo Slovaška, Malta in druge države, kdaj bomo mi dobili svoj pošteni delež? Nikoli. Kar pa zadeva demokracijo, prihajate sem, pred nas, nimate pa legitimnosti, v katerem procesu izbiranja ste sodelovali, komu ste se predstavili, da sploh imate legitimnost zahtevati kandidaturo. Dogovor v Bruslju je nepošten, nedemokratičen. Dogovor je bil spred za zaprtimi vrati. Nas pa ste pripeljali pred gotova dejstva. Države članice so se dogovorile, francozi dobijo centralno banko, nemci komisijo, Belgija svet in za obrobje spet nič. Govorite o Siriji, kako ste sprejeli dečka iz Sirije in ga sprejeli v svoj dom. Vsaka čast. Po drugi strani pa govorite o NATO, ki trajno ustvarja nestabilnost, to je imperialistična sila, ki ne ustvarja miru. Hrvaška od takega odnosa nima koristi, samo škodo. Treba je delati pošteno ali nikakor. Mojega glasu ne boste dobili. Gospod Bojlami za dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča, gospa von der Leyen. Veliki pisec, francoski pisec je dejal, da je potrebno biti pogumen še bolj pa je potrebno videti to, kar vidimo, se soočiti z realnostjo. E, Evropa je v hudi krizi. Premalo odločni smo glede ekonomskih, migracijskih izzivov, glede velikih sil, ki ustvarjajo prihodnost sveta. Prihodnost naše civilizacije se odvija sedaj in samo na en način lahko pomirimo ljudi, da naredimo Evropo za Evropo, ki bo v središču njenih državljanov in ki ne bo več trpela posledic globalizacije. To je strategija, ki pomeni, da zgubljamo industrijsko silo, da ne proizvajamo več pri nas to, kar trošimo. Kmetje, žal mi je, da jih niste omenili, omenjali več danes. Kmetijstvo je prva politika Evropske unije in nikoli ne bomo v ELS sprejeli, da bi šlo samo za variabilne spremembe. Prav tako spremembe pri ekoloških krizah. To je izjiv, s katerim se soočamo. Hvala lepa, da ste spregovorili o tem. Končno moramo uvesti oglični davek na vse države, ki uvažajo v EU, izvažajo v EU, prostite. Prav tako se moramo zaprstaviti pritiskom migracije. Vsak umrli v sredozemlju je tragedija, ampak to je rezultat naše nemoči. Preveč ljudi tvega vse, da bi prišlo v Evropo, ker vedo, da je edini pogoj za to, da lahko tukaj živijo, priti sem nezakonito. Potrebno je prevzeti nadzor na zonanih mejah Evropske unije, končno. Seveda, moramo gostiti ljudi, ampak moramo mi odločiti o tem, koga bomo sprejeli. In tako bomo lahko potem nadaljevali z odličnim življenjem, ki ga imamo. Gospa von der Leyen, potrebno je gledati v prihodnost. V naslednjih petih letih bo zelo veliko na kocki. Potrebno je realnosti pogledati v oči. Hvala lepa. Piri. Gospa Piri za dve minuti. Dragi kolegi, drage kolegice, gospa von der Leyen. Res je, da smo na nizozemskem zabeležili najvišjo deležbo na evropskih volitvah. Imeli smo tudi zelo močno predvolilno kampanjo in seveda naši državljani so glasovali za Evropo, za optimizem, pa tudi zato, da bodo lahko soblikovali naslednjo Evropsko komisijo in tudi izvolili njenega predsednika in potem in predsednico. Je pa seveda res, da je predpogoj za takšno soodločanje sistem vodilnih kandidatov. Po volitvah pa so se začela pogajanja in vodilnih kandidatov ni bilo več, potem pa ste se nenadoma pojavili vi. Naši državljani se sprašujejo, zakaj sem sploh šel na volitve. Ogoljufali ste me, pravijo. V svetu so poteptali sistem vodilnih kandidatov, vse pa je vodil Orban. Seveda, vi niste krivi za ta pogajanja, pa tudi za to, da ste bili imenovani, ampak dejstvo, da ste se pustili imenovati, tudi nekaj govori o vas. Imam vprašanje za vas, ali podpirate sistem sedmega člena? Pomembno je, da nam danes jasno poveste, ali podpirate ta postopek sedmega člena proti mačarski in polski. Vem, da nas čaka še ogromno dela, če želimo, da bo Evropa bolj demokratična. Vi se boste morali potruditi, pa tudi mi v parlamentu. Gospa von der Leyen, dejali ste marsikaj zanimivega. Vaše misli so bile zelo progresivne. Če boste danes izvoljeni, boste lahko tudi računali na našo pomoč, kajti mi želimo imeti bolj pravično Evropo, gospa Riz, eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, gospa von der Leyen. Veliko je že bilo izrečenega, kar se tiče migracij, pravne države, podnebja. mislim pa, da je ključnega pomena za nas dopolne, da najprej stkete zaupanje z nami, potem pa z evropejci. Niste odgovorni, gospa von der Leyen, včasih se moramo spomniti na to, na te prvotne grehe, če smem temu tako reči, v svetu. Tri dni neverjetne trgovine, mešetarjenja v svetu. Podpiramo vaše predloge, da bi želeli reformirati to za delo v prihodnosti. Čas je omejen. Naj se omejim na kmetijsko politiko najprej. Bili ste izredno diskretni, pa je to eufemizem, glede tega, potem tehnološki napredek, robotika, umetna inteligenca, vse to, kaj predlagate na tem področju, da bi končno imeli vodilna podjetja tudi Evropa na tem področju. Veliko panog je, ki životari v Evropi. In potem treba je povedati, da ste ženska in zdravnica. Gospa von der Leyen, morda ne veste, ampak zdravje zaključujem, gospa predsedojoča, je bilo zelo pomembno pri prejšnji komisiji. Čezmejne epidemije, pomankanje zdravil, o tem se govori v tisku vsak dan za ali proti cepljenju, kaj boste storili na tem področju. Upam, da boste boljši. Našo podporo gotovo imate. Hvala. Sedaj pa gospa Hautvola za eno minuto. Hvala za besedo, gospa von der Leyen. Res sem vesela, da ste v svoji politični smernici dejali, da trgovina ni cilj sama zase, ampak da mora spodbujati tudi naše vrednote in sam izvoz. Vsi pa vemo, da če uvažamo proizvode, uvažamo tudi kršitve človekovih pravic, suženstvo in tudi spodbujamo krčanje gozdov. Zanima me, ali bi lahko podprli obvezni kodeks ravnanja za primerno ravnanje evropskih podjetij, tako da bi lahko ko pravzaprav odstranili vse nepravične dele prehrambene verige. Prihajam iz severnega dela Evrope in podnebne spremembe so imele prav v arktičnem delu Evrope najhujše posledice. V agendi za Evropi tega sploh ne omenjate. Zanima me, ali bo podnebna politika tudi ključna politika nove komisije. Berg, Sedaj pa za eno minuto, gospod Berg, hvala za besedo. Dragi kolegi, drage kolegice, gospa von der Leyen, jaz sem na novo izvoljen in moram povedati, da sem presenečen nad tem, kaj se je zgodilo z sistemom vodilne ga kandidata, kajti takšna pogajanja so popolnoma zanemarila volitve in naše državljane. S tem niste zau, okrepili zaupanja, ampak okrepili gnev naših državljanov. Sam bi nekaj želel povedati o notranji varnosti in nadzoru meja, zlasti kar zadeva grožnjo mednarodnega islamističnega terorizma. Imeli smo seveda v Nemčiji politiko odprtih urad, pa tudi v ostalih državah in seveda vsi poznamo posledice takšne nesmiselne politike. Vi seveda še ustrajate pri tem, da ne bi nadzorovali priseljevanja in s tem seveda povečamo našo izpostavljenost zunanjim napadom. Vaša politika bo še bolj ogrozila Evropsko unijo in upam, da nam boste zagotovili, gospa von der Leyen, da ko ste govorili o notranji varnosti, to niso bile samo prazne besede. Sedaj pa gospa Kanko za eno minuto. Sem Asita Kanko in sem uh, v iz velike družine, sedem bratov in sester imam in seveda mora lasem zapustiti družino. Zaradi političnega pregona prejšnji teden sem bila star 39 let, imam samo enega otroka, ampak to je bila moja odločitev. Predvsem zaradi tega, ker sem pač lahko imela to izbiro, ampak seveda moja družina, moje sestre zaradi uh, res groznih praks te priložnosti niso imele. Zato imam vprašanje za vas. V Evropi pravzaprav spregledamo dejstva, ko recimo islamistične države ugrabljajo dekleta in jih potem tudi posiljujejo. Ne vem, zakaj to počnemo. Poleg tega obrnemo tudi hrbet krivicam, kot so umori iz časti. Ta kazniva dejanja teptajo naše evropske vrednote. Zanima me, kako boste uporabili svoj položaj, da boste zaščitili vse ženske, ne glede na njihovo poreklo. Kaj ti konvencija človekovih pravic za njih ne velja? Sveda, vi pa lahko to storite v okviru močne Evrope in ne v okviru super držav, kjer vodilna mesta dobijo samo politiki iz vodilnih držav. Poštevati morate subsidijarnost. Zdaj pa za eno minuto, gospa Obri. Gospa von der Leyen, kaj boste dali pol milijarde evropskim državljanom, ki vas niso vsi izvolili? Kaj boste dejali glede na podnebne izzive in glede na krizo politike neenakosti? boste dajali, ni denarja, tako kot so dajali vaši predhodniki, denar za javne storitve in ekološki, ekološko tranzicijo obstaja. To je, ta denar je v davčnih rajih. Ogromno denarja. Toliko, pogledajte, na tem čeku je zapisano. Vsako leto namenite toliko denarja Google, Amazonu, davčnim rajem in tako dalje. To je ček, ki ga moramo poravnati vsi državljani EU. Kot je dejal Viktor Hugo, je pekel revnih tisto, kar naredi raj bogatih. In vi, gospa von der Leyen, niste dali nič, nič, kar se tiče ukrepov proti davčnim rajem, kot sta Luksemburg in Malta. Kandidat davčnih rajev ste, ne pa kandidat državljanov Evropske unije. Nihče. Nobenen od revnih vam ne verjame in nobenen od bogatih se vas ne boji. Poglejte si ta ček. Raštrgali ga bomo. Raje, kot da bi glasovali za vas. For one and a half. Sedaj pa za minuto in pol gospod Nikola Alavanos.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 in tudi spodkopavati pravice delavcev in delavk. Na takšen način posegate tudi v suverenost posameznih držav članic. Po volitvah smo seveda v Grčiji imeli več demokracije, ampak potem ste tudi obljubljali o novi gospodarski pomoči Grčiji. komisija se je potem tudi odločila v sodelovanju z evroskupino, da bo spričo gospodarske rasti v Grčiji zmanjšala gospodarsko podporo Grčiji. Moram pa vseeno povedati, da moramo izvajati ogromno ukrepov, ki škodijo revnim Grkom. To je tudi odločitev za manj demokracije v Grčiji lahko omenim tudi ukrepe privatizacije, komercializacije na področju šolstva. Delavci in delavke v Evropi morajo računati na vas. Mi moramo vedeti, da jim boste pomagali. Gospod Tajani, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pripravili ste politiko za prihodnost Evrope, s katero se lahko strinjamo. Če se želimo boriti proti brezposelnosti, potrebujemo gospodarsko politiko, ki pa bo stavila predvsem na realno gospodarstvo. Potrebujemo evropsko industrijsko politiko, katere cilj, tako kot pri okoljski politiki, bo 20 odstotkov BDP-ja, ki mora izhajati iz industrije, proizvodnje in zato vas prosim, da poskrbite, da bo dejansko uveljavljen akt o malih podjetjih, zato da bomo svojo industrijo lahko zaščitili pred kitajsko industrijo. Potrebujemo zelo resne protidampinške ukrepe. Prav tako morajo velika, gigantska podjetja plačevati davke tako kot vsi ostali. Je pa treba nekaj narediti tudi na kmetijski politiki ne smemo pozabiti, da sta industrija in kmetijstvo dva temeljna inštrumenta za ustvarjanje zaposlenosti v Evropski uniji. Sodelovati moramo z bančno unijo, razviti moramo tudi unijo kapitalskih trgov. Kar pa zadeva priseljevanje, prosim, da razmislite o tem, o čemer je glasoval tudi Evropski parlament. Več denarja za načrt za Afriko. 60-70 milijard. Leta 2050 bomo imeli 2 milijardi in pol Afričanov. Če danes ne storimo česa, Frontex nič ne bo mogel pomagati, zato potrebujemo več denara za boj proti revščini, podnebnim spremembam, za kmetijstvo, za boj proti terorizmu. Če Evropa ne bo ukrepala, bomo doživeli invazijo na milijone, ne na tisoče Afričanov. Evropska komisija mora narediti več. Naj zaključim s pravno državo. Vi ste povedali kar nekaj, ampak. Po umoru Dafne Caruana Galicija še danes ne vemo, kdo so bili naročniki tega umora. Mi moramo zagovarjati pravno državo kjerkoli in zagovarjati pravico do izražanja. Tudi v državah izven EU. V mislih imam Venezuelo, kjer je veliko Italijanov, Nemcev, Portugalcev in drugih, ki trpijo zaradi diktature. Tudi po tej plati mora Evropska komisija, tako kot Evropski parlament, narediti več. Namreč mi smo predvsem skupnost vrednot. To ste povedali tudi vi in v naslednjih petih letih mislim, da moramo naprej v tej isti smeri. Hvala lepa. Za minuto in pol, gospod Gir. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovana gospa von der Leyen. V vašem dopisu naši politični skupini ste marsi eh, kaj zapisali, kar spoštujem. Mnogi, mnoge vrednote so tudi eh, vaše, ki so eh, vrednote socialnih demokratov. Kar bi me lahko veselilo, če ne bi sumil, da vrednote bodo države članice te vrednote tako zdesetkale, da jih ne boste mogli uveljaviti kljub demokraciji v vladah. In zato sem skeptičen. Lahko bi vam eh, vnaprej dal neko zaupanje, ampak eh, tukaj imamo tudi institucionalne argumente proti Na volitvah sem glasoval za vrhunskega kandidata eh, Timmermansa in tudi tam sem se odločal glede na cilje in ne eh, na državljanstvo. In svojim velikim voljivcem sem obljubil, kot tudi vsi drugi socialno-demokratski kandidati SPD, da bomo izvolili samo vrhunskega kandidata. In eh, nas 16 bo to obljubo tudi držalo. Mnogim se je zdel proces eh, vrhunskih kandidatov nekaj dobrega. Tokrat smo se temu odpovedali, zato vas sprašujem, kako eh, boste dobili garancije od eh, Evropskega sveta, da tega ne bo ponovno poteptal. Hvala lepa za minuto, gospod Ček. Thank you. It is a great... Hvala lepa, veliko čast mi je in veliko odgovornost je za me, da sem tukaj v srcu evropske demokracije in ne podajam samo svojih prvih komentarjev, ampak moje stranke, v katerem koli parlamentu, sem nova poslanka iz Mačarske, čudovita država, o kateri slišite samo, kada gre za ponovno napad na pravno državo in demokracijo. Vem, da ste tega siti. Jaz sem tega tudi sita kot Mačarka. Doslej je Evropa gledala stran, ko gre za to. To moramo spremeniti. Zagotoviti moramo, da bo Evropa ostala skupnost vrednot. Evropa mora biti enotna, živeti v blagini in mora biti vodilna. Zato potrebujemo tudi ustrezno vodstvo, ki bo branilo evropsko demokracijo. Naslednja komisija mora ponuditi ustrezne garancije za demokracijo. Eh, varstvo pravne države in mora imeti tudi sposobnost eh, to izvajati. Če eh, se zauzemamo za Evropo, se zdi, da se zauzemamo za status quo, ampak status quo ni dovolj, potrebujemo napredek. Hvala lepa, gospa Vana, za eno minuto. Gospa ministrica von der Leyen, danes ste veliko govorili o miru v Evropi. Sama prihajam iz eh, vojaško-neutralne države Avstrije in kot zelena in borka za unijo sve svobode, kar zadeva pesko in na obrambo Evrope in na vojsko za evropejce, gledam zelo kritično. Tudi večina evropskih e, državljank na obrambo ne gleda kot na prioriteto Evropske unije, bolj gleda na podnebne spremembe, izobraževanje, zdravje, socialne zadeve. Večina evropskih državljanov si želi, da bi Evropska unija več naredila po diplomatski poti za mir in stabilnost v svetu, torej ne toliko z vojaškim posredovanjem. Zato se nam zdi napačna pot, da stalno povečujemo izdatke za vojaške ukrepe, pri čemer nam primekuje denarja za podnebne spremembe, ne potrebujemo denarja za oboroževanje, ampak potrebujemo denar za boj proti podnebnim spremembam. Zato vas eh, sprašujem, ali se boste verodostojno zauzemali za omejitev vojaških izdatkov v korist eh, podnebnih sprememb in okolja in za strogo omejevanje izvoza orožja. Hvala lepa, gospod eh, Ferst, za eno minuto. Hvala lepa, gospod gospa predsedujoča, lepa gospa von der Leyen, mislim, da je vaš govor vsem odprl oči, da ste napačna kandidatka. E LS je mutirala v zeleno in levičarsko stranko. To je resno smešni oportunizem. Vse ste navedli, minimalne plače, enakost med spoli, trajnostna Evropa, parlament otrokov, krepitev malih in srednjih podjetij in tako naprej in tako nazaj. Vse ste obljubili. Vaša politika je prilagajanje zelenim in uh, levim idejam. Z vsem tem pa je vaša funkcija, gre za vašo funkcijo, za vaš položaj, vsebinsko vam pa ne gre za nič. Pri nas eh, pa je drugače, borimo se za identiteto, za domovino, vam pa gre samo za nov položaj, za novo politično trofejo, novo upravičenost eh, do službenega avtomobila. Kaj sploh hočete tukaj? S tem, kar ste danes eh, povedali, lahko samo vse opozorimo, da te ženske ne morete izvoliti za novo predsednico komisije. Gospod eh, Tirš. Hvala lepa. Gospa van der Leyen. Skrbi nas, da na koncu ni razlike med kandidatom Timmermansom in kandidatko van der Leyen. Danes smo slišali, kako ste skušali zadovoljiti vse na levi, potem liberalce, socialiste. Nim ste pihali na dušo, ko ste predstavljali svoj projekt, ne pa drugi strani dvorane. In to je pravzaprav resno v tem trenutku. Vi ste že vzpostavili sanitarni kordon do dela evropejcev. Vidimo kako kaznujete narode, ki izvolijo vlade, ki nekaterim niso všeč. In vidimo tudi, kako se kaznuje tiste stranke, ki so jih izvolili državljani, pa imajo politike, ki nekaterim niso všeč, niso všeč večini, ki se je oblikovala tikaj Eh, ki se je oblikovala tukaj, kjer ste vi in Timmermans praktično eno in isto in kjer se stalno marginalizira iste strani. Vi pravite, da ste na stran tistih, ki nasprotujejo Združenosti Evropske unije. Ampak jaz mislim, da ni slabšega napada na združenost parlamenta kot pa ti sanitarni kordoni, ki razbijajo demokratični duh kršijo pravila in eh, uničijo vsako navdušenje za skupni projekt. Gospod Džinžuši, za eno minuto. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Mnogi so mislili, da je Brexit priložnost za evropsko politično elito, signal, da je potrebna sprememba kursa. Evropske državljani so nezadovoljni z netransparentnim in nedemokratičnim odločanjem tukaj in v drugih evropskih inštitucijah. Gospa eh, von der Leyen, vaše sklicovanje na krepitev sistema vodilnih kandidatov je bilo ironično. Sistem je bil poteptan zato, da bi vas lahko tukaj volili. Ta sistem ni popoln, vendar pa je bil korak v smeri, da bi izbirali na volitvah kandidata za vodje Evropske komisije. S tem eh, je bil izdan glas Evropskega elektorata. Takšne odločitve in ignoranca krepijo evro, skepticizem in eh, kritiko Evrope. Zato pazite in naj vas to ne preseneči. To je bilo razočaranje za tiste, ki si želijo bolj eh, kredibilno, bolj demokratično, bolj transparentno Evropsko unijo. Gospa von der Leyen, to ni vaša krivda, ampak močno ste prispevali k temu razočaranju in zato. Men, se zdi mnogim vaša kandidatura v tej hiši nespremljiva. Gospod Ranžel, dve minuti. Hvala. Želim predvsem čestitati gospi von der Leyen za njen govor, ki ga je imela danes. In tudi zato, da je z veliko strastjo in z velikim prepričanjem se želi boriti za Evropo. Torej, najprej sem hotel povedati nekaj o načrtu ELS in sicer boj proti raku. To še sploh ni bilo um, omenjeno. Zdravstveni vidiki so premalo prisotni v tej razpravi. To pa je pomembno za vse evropske državljane in državljanke. In zato gre za ključno vprašanje in sicer, ali bomo na tem področju storili več. Zato pa je potrebno, da se eh, spoštuje večletni finančni okvir in sicer vsi vidiki tega načrta. To je pomembno tako za kohezijsko politiko, kot tudi za druge politike in sredstva, ki jih je predvidela komisija, ne zadostujejo. Italija 6 odstotkov v kohezijski politiki, Hrvaška 16, Finska daleč nad eh, evropskim povprečjem plus 5 odstotkov, država kot Litva minus 23 odstotkov. To so uh, vse sosedne države in je zato možna tudi primerjava med njimi, kako zgleda kohezijska strategija Evropske unije. Vse se zdi zelo nepravično. Eh, treba je postopati bolj dosledno in pravzaprav se je poskusilo samo popraviti tu in tam kakšne malenkosti pri kohezijskem skladu in to škodi predvsem revnim državam. Mnogo je prioritet v Evropski uniji, to drži, vendar vprašanje konvergence in kohezije med državami članicami je ključno vprašanje. Če eh, ne bomo izboljšali finančnega okvira in sicer, tako kot to zahteva Evropski parlament, bo zadeva postala kritična in bo še več neenakosti med državami članicami. Gospa Guillaume, za eno minuto. Gospa von der Leyen, um, vi ste omenili danes mnogo vprašanj, vendar ne vse. E, Naprimer, skupno kmetijsko politiko, e, okolje, tu niste navedli vseh številk. Um, vendar ta, to imenovanje je seveda bilo zelo špo, sporno. Prišlo je do balantanja med državami članicami in nekateri vas danes tudi ne bodo podprli. Svet ni uh, upošteval volje državljank in državljanov, ki so se odločili za koncept uh, vodilnega kandidata in s tem se marginalizira tudi um, vloga Evropskega parlamenta um, bili ste preveč ohlapni, eh, ko gre za migracije in azil, ne zadostuje, da ste rekli, da bomo spet reformirali svižen za azil, ki je bil že večkrat reformiran, tako da je v bistvu ne razumljiv in ne verljiv. Treba je okrepiti reševanje na morju, kajti gre seveda tudi za dostojanstvo Evrope pri tem. In to je manjkalo v vašem eh, govoru in sicer, da bi želeli spremeniti spremeniti usmeritev Evrope na tem področju. Hvala. Gospod Federlej, eno minuto. Eh, eh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod von der Leyen. Moram nekaj povedati. Bil sem kritičen do vaše nominacije, kritičen do tega, da postanete predsednica Evropske komisije. Pa vendar, jim je proces, sam postopek, ta občutek, da, da nimate spoštovanja, zato obžalujem. Naši skupini, novi skupini, ki se bori proti populistom, ste izkazali spoštovanje. Hvala za to spoštovanje, zato boste tudi bili moj glas, ker ste pokazali pravi interes v mnenje Evropskega parlamenta. Če se spomnimo, kakšen je bil postopek pred petimi leti. Mislim, da marsikdo tukaj ne verjame, da smo imeli pošten postopek z gospodom Junkerjem. Z vami smo imeli ustrezno izmenjavo in zato vas poštujemo. Seveda pa vas bomo poklicali na odgovornost glede vaših eh, pobud. Ta parlament je naprimer zaprosil z 80 odstotki že pred petimi leti za zakon o zaščiti živali. Nič se ni zgodilo. K temu vprašanju se bomo vrnili takoj, ko boste vzpostavili komisijo in vas poklicali na odgovornost glede tega vprašanja. Hvala lepa, gospa Skotketo, za eno minuto. Hvala lepa. Tisti, ki želijo ostaviti katastrofalni izhod Britanije iz Evropske unije, bi morali paziti pri svojih komentarjih. Povedali ste, da nam boste dali dodatni čas, da rešimo eh, to vprašanje zelo žalostno epizodo v naši državi. Ampak tukaj je razlika med vašimi pogledi na podnebne spremembe in okolje in nami. Ne morem vas podpreti zaradi tega, ker se oddaljujete od vključevanja državljanov in demokracije. Dogovor v svetu kaže moč skrajne desnice, pri čemer je ogroženo načelo pravne države, demokracija. Zelo je razočaralo, da bo vaša zvolitev temeljila na desnici na mesto progresivni evropski sredini, ki bi lahko prinesla napredek Evropi. Za eno minuto, gospa Anderson. Gospa Anderson. Je ni. Je. Yeah. Dobro jutro, gospa zvezdna ministrica Bonkarantka. Napačna zasedba ste v katerem koli položaju, ne glede na to, zakaj gre. Vaše popolnoma neuporabne pobude na področje družinske politike ste morali tržiti s pomočjo marketinške agencije za to, da bi jo lahko usili nemškim državljanom. Kot eh, ministrica za obrambo zapuščate demoralizirane vojake, ne eh, sposobno obrambo, kastrirano vojsko. Poskrbeli pa ste za ne potrebno skrb za otroke in eh, s tem ste državo spremenili v vrtec za otroke. Seveda vam je treba čestitati za vaš položaj in eh, to v duhu, da boste svojo destruktivnost prenesli tudi na delovanje v evropskih inštitucijah. Eh, zato morate razumeti tudi naslednje, jaz kot prepričanja, zdaj nekdanja voljivka CDU-ja, eh, pravim, da mi bo prej odpadla roka, kot da bi ponovno volila vas ali vašo stranko v tem življenju. Hvala gospod Van Orden za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, gospa von der Leyen. Zelo me je zaskrbela vaša zavezanost eh, evropskemu obramnemu projektu in evropski varnostni strategiji. To bo razdelilo atlantske države in spodkopavalo NATO. Naj pa se na Slovenija na najpomembnejše zadeve za Združeno kraljestvo. Pozdravljamo izraz spoštovanja britanskim državljanom, da, da so se odločili za zapustitev Evropske unije in vašo željo, da z Britanijo tesneje sodelujete v prihodnosti. Eh, takšno stališče je doslej v Bruslju manjkalo. Vse, kar smo dobili, je podaljšanje datuma za izstop, to ni dovolj. Zanima me, ali boste poskrbeli za spremembo tistih eh, členov v dogovoru, ki so nespremljivi za zaužnjeno kraljestvo. Rešitve so tukaj v Evropski uniji in nič ni nemogoče in se je mogoče. 31. oktobra bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, poskrbimo, da bo tukaj šlo za mirni odhod, eh, ki bo omogočal pozitivne odnose v prihodnosti ob upoštevanju volje britanskih državljanov za nadzor lastnih eh, meja in lastnih zakonov. Hvala lepa. Gospod Kolakušič. Hvala lepa. Eh, temelj razvoja in eh, napredka in ohranitve Evropske unije je enakost in vladavina prava. Enakost in vladavina prava se načeloma kažejo v načinu volitev predstavnikov od 130 predstavnikov Evropskem parlamentu. 20 je 20 eh, predsedniških in podpredsedniških mest razdeljeno med Nemce, Hrvaški in Sloveniji ni bil dodeljen noben položaj, nič, noben odstotek. Potem poslovnik Evropskega parlamenta zahteva, da se ta mesta delijo po geografski pripadnosti, upoštevane tudi vladavina prava. Nekaj takega je nespremljivo. Imamo torej Nemčijo, ki ima 20 predstavnikov, kar je v nasprotju z enakostjo in pomeni, da nad vlado in zdaj bi naj še izbrali predsednika Evropske komisije iz Nemčije. To je popolnoma nespremljivo. To ni Evropa enakosti in taka Evropa postavlja pod vprašaj celotno Evropsko unijo. Hvala lepa, gospa Delange, dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Po volitvah niz, na nizozemskem je bilo zelo hitro jasno, da mora konstruktivna sredina prevzeti odgovornost, če želimo, da bo Evropska unija delovala naprej. Kaj ti? Obema skrajnjima stranjima so vaši načrti ali premalo ali preveč. Zato me veseli, da ste našli ustrezno ravnotežje. Danes eh, smo slišali nekaj o tem, kako je prišlo do vaše kandidature, vendar pa mora parlament eh, pomesti tudi pred lastnim prago, kar zadeva tega. Govorili smo o enotnosti in ravno enotnosti parlament ni pokazal po volitvah. Če sistem vodilnih kandidatov deluje tako, da se ne sprejme vodilnega kandidata iz največje politične skupine in um, da potem drugi mislijo, da bo uveljavljen kandidat druge najmočnejše politične stranke, potem je to zmotno. Seveda potrebujemo močan Evropski parlament in uh, žalostno je, kako so zadeve potekale Macron in Orban. Zelo eksplozivna kombinacija za Evropo. Škoda, ki jo je naredil Evropski parlament, je nekaj, kar bo težko eh, odpraviti. Kandidatka pa je najprej omenjala Simon Veil, ki je bila ena prvih, eh, žal malo številnih ženskih članic eh, Akademije Frances. Ob podelitvi je dobila meč in poskrbela je za tri kravure, sedem, osem, devet, pet, ena, to je bila njena številka eh, iz Avšvica. To je storila zato, da bi nas vsak dan spomnila na to, zakaj potrebujemo Evropo in zakaj se moramo za njo boriti. Moto francoske mm, republike in moto Evrope. Enotnost in raznolikost. Vprašati se moramo, ali nas naj pri glasovanju vodijo frustracije in jeza zaradi dogovora za zabrtimi vrati v svetu ali pa naj podpremo kandidatko, ki bo skrbela za dobrobit naših državljanov. Hvala lepa, gospa Bonafe, za eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Želim storiti korak nazaj in sicer eh, maja so nacionalistične stranke doživele neuspeh. One so stavile pravzaprav eh, na neuspeh Evropske unije, vendar niso dosegli cilja. Državljani verjamejo v Evropo. In zato, gospa von der Leyen, vas prosimo, da ste kos tem ciljem, da date jasen signal za ponovn zagon Evrope, za inovacijo. Eh, prvič je na vrhu eh, ženska. Eh, eh, v tako pomembni instituciji potrebujemo solidarno in trdno Evropo, eh, ki ne eh, pusti ob strani tistih, ki zaostajajo, temveč ki potrebuje tudi fleksibilnost v paktu za stabilnost in sicer, da bi dosegli rast, tako da bo omogočen nov razvoj. Pri čemer okoljsko vprašanje ne bo razumljeno kot neka omejitev, temveč kot eh, priložnost, to, kar ne zavira, temveč spodbuja eh, razvoj, kajti razvoj postaja s tem bolj trajnosten. O tem ste danes tudi govorili, vendar mogoče premalo jasno. Potrebujemo Evropo, eh, ki eh, ne bo škidila proti nacionalistom za to, da bo dobila nekaj glasov tu. Potrebujemo Evropo delitve odgovornosti, ne Evropo zidov. To velja tako za ekonomsko upravljanje, kot tudi za migracije. Ko smo govorili o Dub dublinskem sistemu, smo opozorili na to. Um, torej, če se bo Evropska komisija potrudila za napredek, eh, bomo to tudi podprli. Gospa uh, Haransorova. Gospa eh, pre, kandidatka, pred 15 um, Eh, leti smo izkazali zaupanje Evropski uniji, sedaj pa erodira to zaupanje. Mnogi predlogi v preteklosti so vzpostavili delitev med vzhodom eh, in zahodom, notranji trg, kakovost izdelkov, napotitev delavcev, kako narediti Evropo bolj varno. In zato je še kako pomembno, da nova komisija sprejme drugačen, nov pristop. Evropska unija mora ponovno zgraditi zaupanje, zaupanje, ki so ga ljudje izgubili, da bomo zagotovili, da bomo prisluhnili drug drugemu, preden eh, se. Eh, podajo predlogi, da bomo odpravili um, meje na notranjem trgu in da ne bomo vzpostavljali novih ovir. Vse evropske državljanke in državljani je treba obravnavati enako z enakim dostopom do dela in do študija povsod po Evropi. Zato, gospa eh, kandidatka za predsednico komisije, upam, da lahko obljubite, da boste glas vseh evropskih državljank in državljanov. Hvala. Gospa ministrica, lepo pozdravljeni. Vaša kandidatura predstavlja tri, trojno odpoved. Ehm, odpovedujemo se močni obrambi pravne države, poslovili smo se od sistema, eh, vodilnih kandidatov in pa odpoved političnemu programu spremembe. Eh, vaš program ima številne pomankljivosti. Vaša komisija bi s tem nastala z izvirnim eh, grehom, če boste izvoljeni z glasovi skrajne desnice. To bo škodljivo. Uh, eh, škodilo verodostojnosti Evropskega parlamenta in zato želimo vzpostaviti sanitarni um, koridor. Zato ne morem vas podpreti, gospa ministrica, mislim, da bi vas parlament moral zavrniti in uh, tisti, ki trdijo, da bi v imenu demokracije vas morali izvoliti, so samo tisti, ki menijo, da bi morali vedno podleči mahinacijam sveta. Zato mislim, da bi vas morali uh, zavrniti in zahtevati od sveta, da poišče novo kandidatko ali kandidata. Gospod Krah, za eno minuto. Gospa kandidatka za predsednico, gospe in gospodje, to, kar doživljamo, je lekcija, kako naj zadeve ne bi, poti, ne bi smile potekali potekati. Um, bila je izražena skepsa glede na demokracijo in eh, imenovanje v glavne funkcije, ampak vi boste še dodali, prispevali k tej skepsi. Um, ta, Gospod Weber, vi ste kot prvi čestitali in pozvali k izvolitvi gospe von der Leyen, čeprav ste bili vodilni kandidat, zato vas sprašujem, ali imate samo spoštovanje. Vsi, ki so se ukvarjali z gospo von der Leyen, vedo, da je kot ministrica za obrambo doživela popoln neuspeh v Nemčiji, topavi ne, ne morejo streljati, letala ne morejo leteti. In tisti, eh, ki želijo glasovati za, želim povedati naslednje. Večjega eksploziva ne morete postaviti v komisijo kot nekoga, ki je na vseh ministerskih položajih v uh, Nemčiji spodletel. Hvala, gospa Tomažič, za eno minuto. Hvala, gospod predsednik, gospa von der Leyen. Uh, predstavili zelo ambiciozen plan, malo pa smo slišali o tem, kako ga želite izvesti. V čast ste me vrnili v eh, otroštvo, ko sem odraščala v socialistični Jugoslaviji, sem slišala grandiozne ideje, bratstvo, edin, edinstvo, eh, skupna vojska, eh, več pravic za žensk in delavce, ampak vemo, kako se je to končalo v Jugoslaviji. In tako se bo končala tudi vaša vizija, kaj ti državljani si tega ne želijo. Če bi si to želeli, se vam ne bi bilo treba bati, ali boste dobili večino ali ne. Govorim govorite o enakosti in enot, enotnosti, ampak vse glavne funkcije so dobile stare članice in sedaj um, um, predlagate glasovanje z večino tudi pri zunanji politiki. Potem govorili ste um, tudi o grški filozofiji in rimskem pravu. Kot krščanska demokratka um, ne omenjate krščanstvo, kajti um, eh, Evropa eh, eh, ne upošteva tega krščanstva in zato je tudi tako razdeljena, gospo, gospod Žaruzo. Eh, torej, naše zaupanje ni samo umevno, eh, eh, kajti to je neke vrste orožje in vas bomo tudi spremljali. Govorili ste o pravični Evropi, da boste branili pravice žensk in tako naprej, o minimalni plači in tako naprej, da eh, o reševanju življenja en. Um, to so seveda odgovornosti in ne more samo ena država biti pristojna za reševanje migracij. Evropska unija eh, se mora vrniti k eh, idejam ustanoviteljem eh, in sicer, da bo zagotovljena rast za vse. Um, brezposlenost mladih v Italiji je zelo visoka in je nemogoče oblikovati družino. Mi si želimo, da bi Evropska unija zagotovila vsem eh, kmetom, ribičem, eh, podjetnikom, mladim, enake priložnosti za razvoj in zato um, si pričakujemo od vas um, resna prizadevanja, predvsem tudi za eh, lajšanje davčnih bremen brin in predvsem tudi za odločen boj proti mafijam v Evropi. In če boste to storili, vas bomo tudi podprli. Če pa se bo vse izkazalo samo za besedo, potem eh, boste v gibanju petih zvest eh, doživeli največjo opozicijo, ki je možna. Eh, gospod Tobi, za dve minuti. Hvala, gospod predsednik, gospa von der Leyen. Upam, da vsi, ki verjamejo v evropsko sodelovanje, da vas bodo tudi podprli. Pri današnjem glasovanju zgleda, kot da skrajna levica in skrajna desnica boste glasovali proti vam. In to uh, eh, morate pravzaprav razumeti kot izkaz časti, uh, izraz časti, da se želi tudi, uh, želijo tudi zeleni tema dvema pridružiti med čudi in uh, me je tudi malo sram in sicer, da želite glasovati proti prvi ženski, ki bi lahko postala predsednica komisije in proti uh, ženski, ki bi lahko zbrala večino za napredno podnebno politiko v Evropi. Potrebujemo veliko sodelovanja v Evropi v tem trenutku, ne samo na področju podnebja, temveč tudi pri boju proti čezmenemu kriminalu. Ehm, svoboden pretok oseb v, oseb je, oseb v Evropi je nekaj samoumevnega, to pa ne sme veljati za teroriste in kriminalce. Zato moramo zagotoviti okrepljeno sodelovanje policije. Potem politika predseljevanja. Slovenija je ključnega pomenja. Tudi tu moramo tesneje sodelovati in zato moramo zagotoviti ustrezne večine in predvsem tudi večjo pravno varnost pri politiki priseljevanja. V Evropskem parlamentu mislim, da je možna večina za politiko. Eh, večina za politiko priseljevanja, ki ga lahko podpremo tudi s srcem in razumom. Vendar je Evropa predvsem svoboda, eh, podjetništvo eh, in to pomeni več varnosti za vse državljane. Mi vas bomo danes podprli, vendar od vas veliko pričakujemo. In Evropski parlament bo naj bi potem imel možnost eh, sodelovati pri reševanju najpomembnejših vprašanj v Evropi. Gospod, gospa Kaljoan, za eno minuto. Gospa von der Leyen, najprej se vam želim zahvaliti za današnji govor in tudi za pismo um, skupine S-Indi. E, to je veliko pomagalo k eh, razpravam prejšnji teden v Bruslu. Želim tudi priznati vašo zavidanost demokraciji, vladavini prava, človekovim pravicam, e, pravični enaki Evropi, Evropi brez. E, delitev, sedaj pa moramo gledati v prihodnost in pričakujemo konkretne akcije, konkretne odgovore na vprašanja, ki so jih postavili moji kolegi in kolegice. Razen tega želim opozoriti tudi na drugo ločnico, ki je danes niste omenili. In sicer med Zahodom in Vzhodom. In to eh, je pokazala tudi odločitev Evropskega sveta in sicer vse pomembne funkcije so dobile zahodno evropske države. Ne želim si Evropo, ki bi bila razdeljena na vzhod in zahod, na stare in nove države članice, države članice z več glasove in z manj. Evrope ne moremo graditi na ta način. Zato vas sprašujem, kako vi ocenjujete to odločitev in kaj boste storili, da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 dve pomembni eh, zadevi sta za eh, delegacijo pre eh, Novimo Evropo. Eh, in sicer, da eh, je treba pri evroobmočju vključiti vse, ki želijo postati člani evroobmočja, tudi, torej tudi tiste, ki še niso članice evroobmočja, e, tako da bo ta instrument e, čim bolj operativen. E, gospod Juncker je pogosto govoril o tem. In potrebujemo tudi nek vseevropski mehanizem za spremljanje eh, pravne države. In hvala tudi, da ste vključili ta predlog. Vendar Evropski parlament je sprijel eh, načela podobnega mehanizma pred dvema letoma. In sedaj eh, moramo zagotoviti, da bo uresničen ta predlog parlamenta. Gospod Smith, za eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Eh, pravzaprav je bilo povedano že vse, vendar ni povedal vsi ga vsak. Gospa von der Leyen, želim vam čestitati eh, k zelo impresivnemu govoru danes. Eh, torej, predvsem zato, da boste sestavili komisijo, ki bo uravnoteženo sestavljena iz moških in žensk. In k temu vam želim na vsak način tudi čestitati. Kar zadeva Brexit, veste, da ima Škotska posebno perspektivo perspektivo glede tega, vendar um, v Angliji, v Walesu, v Sibern, na Severnem Irskem um, Torej, mi smo mnenja skupaj z drugimi, da je najboljši brexit, če brexita ne bo. In um, zato um, so nekateri tukaj iščemo take rešitve in hvala, da ste za naša zaveznica pri tem. Uh, torej, um, manjkajo trije člani v tem parlamentu iz Katalonije, tudi Garja Junkeras. In edini, edina rešitev je dialog. Um, in tudi vi bi morali biti pošten posrednik premik pri, v tem dialogu in upam,